kolegice in kolegi, ponovno odpiramo plenarno zasedanje. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na razpolago. Ali kdo nasprotuje tem besedilom? Zgleda, da ne. S tem je eh, zapisnik sprejet. Preden bomo začeli razpravo,